Eh, lahko eh, poslanec, dokler pač ne bo eh, imel funkcije, ki bodo nekompatibilne z njegovo sedanjo funkcijo v Evropskem parlamentu. Je sicer prvi, prvo poročilo bo imel gospod Karpato o polnjucih mobilnih telefonov. Govorimo o nečem, kar je zelo jasno, zelo nazorno. Imamo okoli 500 milijonov aktivnih mobilnih telefonov v Evropi in eh, Imamo 30 eh, različnih polnilcev za vse te različne mobilne telefone. Eh, razlog, kje je razlog? Razlog je v tem, da se špekulira strani poizvajalcev in na koncu koncev prihaja zaradi tega do velike posledice eh, v okolju, namreč eh, porabniki padajo v past, eh, ljudje Eh, kupujejo nove telefone, dobivajo nove polnilce in eh, tako eh, potem, ko novi, kupijo nov telefon, vržejo stari polnilc prav tako v smeti in tako je na tisoče in tisoče odpadnih polnilcev. Komisar Verhoegen je dobil tudi pobudo in je bilo rečeno, da bi pravzaprav bilo dobro, če bi dobili enoten polnilc. In kaj pravzaprav bi bil izhod. Ena možnost eh, je, da bi imeli samo eh, ureditev pri proizvajalcih, da bi proizvajalci sami eh, imeli, dali pobudo in da bi, si, mm, da bi se sami dogovorili in bi sami razčistili to položaj, ki je pravzaprav smešni in tudi izredno škodljiv. Komisar Verhojgan, kakšno garancijo pa bi imeli zaradi samoregulacije? Pravzaprav na nam ne morete dati nobenega zagotovila, kajti moramo jasno povedati, da v tem primeru imamo opravka z konkretnimi. Mm, um, koraki industrije in eh, zagotovo eh, se ne sme eh, ostati samo pri polnilcih. Tudi druge digitalne naprave, ker obstoja isti problem, bi prav tako morali zajeti. Prihajam sedaj na konec, gospa predsedojoča. Mislim, da je skrajen čas, da bi imeli standarde, ki bi morali prodreti tudi kot svetovne norme. To je tudi stvar za evropske porabnike. Gospod komisar, gospod gospa eh, predsednica spoštovane dame in gospodje poslanci eh, zelo sem vesel da lahko člane evropskega parlamenta obvestim da je prišlo eh, do napredka pri harmonizaciji ponjivcev za mobilne telefone gospodu karpatu in gospodu mandersu bi se najprej zahvalil za njihov velik angažma zelo so se z veliko truda lotili tega problema ki je za ljudi v evropi vsak dan je problem. Z njima se strinjam, da zaradi velike inflacije polnilcev um, prihaja do težav in, in je to treba končati. In da bi morali imeti standardiziran uh, polnilc, ki bi uh, polnil vse. Sto milijon, stotine milijonov raznih adapterjev in polnilcev imamo, ki jih mečemo na, v smeti, to je velika. Um, problematika, pa tudi to veliko stane. In, um celo različni modeli istega proizvajalca eh, eh, se potrebujejo različne adapterje in različne polnilce. Ta tema ni nova. Pri tem pa je treba vedeti, eh, da je polnjenje mobilnega telefona postopek, ki ni preprost, ampak je tehnično zahteven. Pred nekaj leti tehnika še ni tako daleč napredovala, da bi bila možna popolna harmonizacija. Zlasti varnostna tveganja so bila prisotna. Pri polnjenju eh, mobilnih telefonov je lahko prišlo ne samo do pregrevanja, celo do eksplozije lahko prišlo. Te težave so pa sedaj premoščene in sedaj ni več tehničnih razlogov, ki bi govorili proti harmonizaciji. Zaradi tega sem pozel konkretne korake, da bi industrijo spodbudil eh, za proizvodnjo enotnega polnilca. Eh, optimističen sem, da se bo branža sedaj hitro premaknila. Tudi mi kot evropske institucije moramo eh, biti aktivni in ne smemo nikakor eh, dovoliti eh, preprečiti ali pa izključiti možno zakonsko eh, ureditev tega eh, problema. V Barceloni eh, je bilo rečeno, da bo okoli leta 2012 prišlo do tega, da bo večina novih mobilnih telefonov imela možnost, da se jih bo polno z standardiziranim enotnim polnilcem. Tako je bilo rečeno na kongresu proizvajalcev mobilnikov. Ampak to ni dovolj. Želimo konkretno popolno harmonizacijo na osnovi enotnega standarda in eh, tako bi industrijo prisilili, da bi to tudi storila. Komisija pričakuje od industrije, da bo prišlo do zavezojočega enotnega stališča in sicer v obliki memoranduma do konca aprila. Ta memorandum bi morali eh, sprejeti veliki eh, proizvajalci mobilnih telefonov in podpisati tudi in sicer bi s tem polnilcem morali biti v stanju polniti vsak mobilni telefon in bi vsak mobilni telefon lahko polnili z, vse, z vsakim mobilcem, ki ga različni proizvajalci predlagajo in izdelujejo. Ehm, in če komisija ne bo eh, počakala in eh, spregledala eh, napake industrije. Tudi za videokamere in druge aparate se bo eh, zagotovo našla rešitev, ko bo enkrat prišlo do enotnega ponivca za mobilne telefone. Če pa do tega ne bi prišlo, je nujno potrebno tudi na drugih področjih eh, sprejeti zakonske predpise. Komisija še vedno eh, misli, da bo Evropski parlament podpiral komisijo pri tem namenu in da bo to ogromno težavo končno odpravili. Hvala lepa. In eh, sedaj bomo eh, poslušali posamezne skupine za EP eh, e Um, in um, edini bomo imeli prvega govornika. Uh, spoštovani komisar Vrhojgen, spoštovana predsednica, danes lahko praznujemo Evropski dan mobilnih telefonov. Komisija in svet je roaming uredbo 2 sprejela in dobili smo odličen uh, zaključek. Stroški uporabe se bodo ustrezno znižali v gospodarski krizi. Je to izredno pomembno, če je gostovanje uh, cenejše. In in eh, če bo danes, eh, če danes govorimo tudi o skupnem polnilcu, enotnem polnilcu za vse mobilne telefone, je to tudi izredno pomembno. Pri polnilcu je pomembno, da imamo oznako, z, eh, ki pove o nekaj o kakovosti, tako kot pri hladilniku, da vemo, koliko polnilc porabi. Tudi pomembno je, da je možno avtomatsko izklapljanje in sicer zakonsko bi morali to predpisati obvezujoče, ker da takrat, ko je aparat poln napolnjen bi se moral polnilec avtomatsko izključiti. izredno pomembno je da naši inštituti za normiranje in za standardiziranje eh, tudi izdelajo ustrezne predpise in predloge da bi lahko dosegli napredek. prepričan sem tudi da bi bila dobra časovnica tako kot je gospod komisar rekel da bi do aprila poskusili eh, doseči prostovoljno um, Um, zavezujoče mnenje in stališče pri proizvajalcih in bi potem nadaljevali. Seveda pa to ni tako preprosto, eh, kajti eh, zelo dobro eh, se lahko stvari določijo z tehničnimi standardi ampak eh, pri polnilcu ampak eh, sama vtičnica je pa problematična in tudi glede tega je treba izdelati predloge. Ta problem ni prisoten samo v vsej Evropi ampak je prav svetovni problem in gotovo bi lahko tudi IZO mednarodno inštitucijo za standardiziranje vključili, da bi dosegli rešitev za cel svet. Hvala lepa. Eh, druga skupina so, je socialistična skupina, gospa eh, Dika, za eh, tri minute. Hvala lepa, gospa predsedojoča, e, gospod komisar. E, v zvezi z temo, o kateri sedaj govorimo, e, bi želela povedati, da to seveda vključuje ogromno in se tiče ogromnega števila porabnikov v Evropi. Leto 2009 je leto kreativnosti in inovativnosti. Če bomo lahko dosegli, da bomo podpirali podpisali eh, neke vrste samo odgovornost eh, ali pa sporazum med proizvajalci eh, mobilnih telefonov, da bodo pričeli delati v smeri skupnega enotnega punilca, bo to velik korak v smeri harmonizacije na tem področju. Potrebujemo skupne tehnične predpise in standarde. Eh, lahko rečemo, da so evropske inštitucije, ki se okvarjajo standardizacijo, eh, tiste, ki bi jih bilo treba v celoti vključiti, da bi izdelali primerne tehnične standarde in bi potem lahko tudi eh, dosegli napredek. Seveda je pa treba tudi pri porabnikih malo storiti nekaj več za njihovo informiranost, eh, kajti pomembno je tudi, da vedo več o porabi eh, posameznih aparatov. Eh, potrebno jih je obveščati o tem, kakšne so kakovostne značilnosti posameznih naprav, zlasti tudi polnilcev. 2012 je leto, ki še ni, ki ni več tako daleč in proizvajalci, se bodo pač morali odločiti za investicijo v nov tip eh, polnilca. In gotovo bi se, če bodo se dejansko lotili tega za vnemo, dosegli, da bomo do takrat dobili enotno eh, vrsto polnilca za vse mobilne telefone. Pri tem bi pa želela povedati še nekaj dodatnega. Na trgu že sedaj obstojajo polnilci, eh, določeni polnilci, ki omogočajo, da se polni dva ali pa tri različne mobilne telefone. Eh, tudi, eh, če eh, so mobilni telefoni proizvod različnih proizvajalcev. Te telefone se lahko torej z enakim aparatom polnim. Mislim, da je treba nujno investirati v raziskave na področju ideja in komunikacij. Seveda obstojajo na različne um, oblike raziskovalnega dela eh, okvirni program za raziskovanje tudi predvideva sredstva na tem področju eh, samo Moram povedati, da je premalo investiranega prav na področju mobilnih telefonov in ta protokol je zelo dober napredek prav zaradi tega, da bi dosegli nekaj na tem področju. Eh, sedaj za Alde, eh, gospod Manders, eh, za tri minute. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Posebej želim povdariti, da je za porabnike ta rešitev rešitev, o kateri je govora, izredno pomembna. Da, če pride do standardizacije eh, mo, polnilcev za mobilne telefone, bo to velik napredek. Eh, gotovo moramo eh, porabniku dati tudi izbiro. Pravzaprav danes je nima, kajti ko dobi nov telefon, mora dobiti tudi nov ponivc in to eh, vodi eh, pri porabniku tudi do nezadovoljstva, kajti iz raziskav izhaja, da približno 300 milijonov evrov na leto je treba plačati, če se kupuje nov mobilni telefon, ker pač zraven moraš kupiti tudi ponivec plenilca. In lahko rečemo, da je to po nepotrebnem potrošen eh, denar in eh, se eh, razsipa čisto po nepotrebnem. Pa pri tem se tudi porabi ogromno energije, kajti ti polnilci tičijo v, v, v utičnici tudi takrat, ko ne polnijo več telefona. Zaradi tega bi želel čestitati komisarju za vse njegov trud in za njegove nove pobude. Uh, Zanimivo je tudi, da se je povezal z industrijo in eh, rekel, dajte sami neko rešitev na mizo in sem proti temu, da se samo ozavezuje eh, proizvajalce in da se prisili in eh, bolje je, da sami iz lastnega vzgiba nekaj storijo. In zato čestitam komisarju za njegov prispevek. Eh, lahko rečem, da sem eh, že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 da sem poročen in če bi, uh, vem, da če žensko soprogo v nekaj siliš, ne boš mogel veliko doseči. Potrebno uh, jo je privabiti za nečim in mogoče bi lahko tudi mi industrijo privabili, ne pa da jo prisilimo v to in uh, da bi s tem, da politika sprijema določene uh, predpise in zakone. Mislim, da bo na koncu uspelo ne le doseči standard za polnilce, pač pa da bo celo uspelo, da da bi imeli enotne polnilce um, pri zaponju tudi drugih naprav, elektronskih naprav. Uh, vedno se dogaja, da nam vse posod uh, po stanovanju ležijo neki polnilci in, uh, vse, in vedno se dogaja, da ga pozabiš tudi doma in težko je, ker pač mogoče drugi v družini ima polnilca, ampak ni pravi in ne more svojega telefona polniti za tem polnilcem. Torej, enkrat gospod komisar. Hvala lepa za vašo pobudo in industrijo je treba sicer malce tudi eh, spodbuditi in potisniti, ampak gotovo prepričan sem, da bo tudi vam eh, to uspelo. Ne vidim gospe Nibler, torej eh, se bomo sedaj lotili z Catch the, torej catch the Eye. Gospod Rubik bi želel še nekaj dodati. Hvala, gospa predsedujoča. Gospodo komisarju bi bi postavil še vprašanje. USB interfejs obstoja, ki ne eh, transferira samo energije, pač pa tudi podatke. Ali bi bila mogoče to alternativa? Gospod komisar, prosim. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, gospod Rjubik, to sem si že zapisal, to sem želel pravkar povedati. Prav zaradi tega sem pri tem vprašanju tako sprošen, ker ne verjamem, da bomo industriji življenje po nepotrebnem otežili, kajti USB standard že obstoja in vsi moji strokovnjaki mi pravijo, da obstoječi standard. Eh, lahko uporabimo za vse naprave. Eh, in eh, lahko bi rekli, da to je izredno pozitivno za velike PC-je, pa tudi za male aparate je bo možno eh, uporabiti za vse aparate, ki se jih ročno Eh, usmerja se je to mogoče uporabiti. Tudi za gospod Tičao um, lahko rečem, da je standard, o katerem sprašuje, že prisoten. Poleg tega bi želel reči, gospa poslanka, da obstoja zelo intenzivno eh, delo v zvezi z vprašanjem potrošnje energije eh, in pa glede vpliva na okolje takšnih polnilcev. Za tem vprašanjem se bomo najkasneje ukvarjali takrat, ko bomo delali na uresničevanju eh, direktive, ki eh, se bo eh, lotila Eh, vprašanja eh, samih proizvodov, ki eh, porabljajo energijo. In zato smo že dali svoj nov predlog. In še zadnja pripomba v zvezi s Rubigom, ko gre ideja za avtomatsko odklapljanje je zelo dobra. To ne velja samo za polnilce. To je tema, ki je po mojem zelo široka in naša komisija se s tem že ukvarja in o rezultatih boste dobili tudi ustrezno poročilo. Prav lepa hvala hvala. Eh, hvala za razpravo. S tem eh, je eh, naša razprava zaključena. Zdaj gre za priporočilo za drugo branje, sicer Sare Ludford, gre za vprašanje skupne konzultante na vrju, že podatki in vloge za izdajo. In sicer bomo uslišali najprej